E, mi imamo Lizbonsko pogodbo, vedno moramo vsi delati, vsak mora biti pripravljen na majhen e, kompromis, ker drugače bo cela stvar ne bo nikakor imela uspeha. Najlepša hvala, s tem je razprava končana. E, glasovali bomo na naslednjem plenarnem zasedanju v Bruslu. Tako, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in to je poročilo gospoda Simpsona smernice skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega mrežja, ker gospod Simpson ni tu, bo gospod Elkadraj govoril na mesto njega kot poročevalec in to štiri minute. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi. E, poročevalec gospod Simpson žal ni mogel priti in me je prosil naj preberem njegovo izjavo. Prenova eh, odločbe Evropskega parlamenta eh, o smernicah skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja prinaša veliko sprememb, ki upoštevajo širitev Evropske unije na 27 držav članec. Naj tam eh, nekaj eh, besed o kontekstu. Eh, smernice. Eh, določajo smer razvoja eh, vseevropskega prometnega omrežja, tako da se bo do, eh, na koncu lahko združile vse mreže vseh eh, vrst prometa. To v bistvu gre za kodifikacijo zakonodajnega teksta, ampak ker je komisija spremenila aneks, je to morala narediti po postopku prenovitne. Sprememba aneksa je v bistvu samo popravek prvih napak oziroma upoštevanje širitve. Spremembe se ne nanašajo na to, da bi ažurirali zemljevide ali da bi šlo za kake pomembne spremembe. E, poročevalec je omenil samo dve spremembi e, v uvodnih izjavah in e, tudi uh, manjše spremembe pri uh, zemljevidih. To je tudi v skladu s smernicami. Potem je bila sprejeta odločitev na ravni sveta in, nara in uh, na ravni gospoda Simpsona, da se ne spremenijo nobene smernice več, kot je bilo omenjeno. To podpira tudi naš odbor potem je omenjen tudi ažori, eh, až, ažuriranje linije med mestom München in letališčem. Ampak tu gre samo za popravek. Namen te prenovitve je vse uskladiti, eh, vse pripraviti, preden bodo leta 2011 smernice res eh, revidirane. Zato je treba narediti vse, da bo pripravljeno besedilo za uh, večje spremembe naslednje leto. Da bi lahko dosegli uh, hitrejši razvoj vseevropskega prometnega omrežja, moramo pripraviti pravo zakonodajo in v tej smeri smo tukaj delali. Hvala lepa. Besedo ima komisar Pivac. Zelo hvaležen sem poročevalcu zato ker je povedal, kajti točno to je bil tudi naš cilj, zato nimam nič dodati, kajti eh, slišali ste, zakaj gre. Naj se eh, osredotočim samo na to, je, eh, kakšno je sedaj naše stališče. Na podlagi zelene knjige iz aprila 2009 je komisija začela z javnim posvetovanjem. Dobili smo več kot 300 odgovorov, eh, vzpostavili smo šest strokovnih skupin, ki pomagajo obdelovati rezultate teh, konzul eh, teh eh, konzultacij in pripraviti nov predlog za politiko na tem področju. Kmalo bo predstavljen poseben dokument kolegiju, ta bo vseboval metodologijo za vzpostavitev novega vseevropskega prometnega omrežja in domnevamo, da bi kolegijo lahko ta dokument predložili 5. maja. Ta metodologija bo potem predstavljena tudi Evropskemu parlamentu in svetu. Komisija se bo potem začela ukvarjati s pripravo predloga za novo eh, mrežo ten eh, te eh, in bo pripravila tudi predloge za financiranje. Upamo, da bomo eh, to sprejeli v prvem semestru 2011. Evropskemu parlamentu sem zelo hvaležen za to, da razume, da je bilo te manjše spremembe treba narediti in vnaprej se že veselim eh, široke razprave o eh, vseevropskem prometnem omrežju v naslednjih mesecih. Najlepša hvala, zdaj pa govorci v imenu političnih skupin za EPP gospod Silvestres. Gospa predsedujoča, gospod komisar, hotel bi se zahvaliti, zahvaliti kolegom, eh, ki so sodelovali, ki so sledili poročevalcu, poročevalcem v senci in omogočili, da smo to delo zaključili. Jaz eh, mislim, da ni zelo dosti spremljeno, predlogov sprememb, zdaj imamo dobro osnovo za nove prometne obrežja naslednjega desetletja. Da smo to lahko omogočili, eh, smo se že od začetka odločili, da ne bomo dali dosti predlogov sprememb. Eh, odbor za promet je sicer dal nekaj tehničnih sprememb, eh, svet pa je konec koncev rekel, da naj bi se to sklenilo v prvem branju. Mi se s tem strinjamo strinjamo. E, malo sprememb, ki jih je dal odbor za promet, pa zadev se tudi v skladu z tem ciljem. E, to je seveda pomembno, da dobimo dobro besedilo. Jaz mislim, da predlogi, ki so bili dani, so dobri in mislim pa, da predlog zelenih tega ne bi e, mogli sprejeti. To je bilo tudi v odboru že rečeno. Tu gre pred vsem za eh, povezavo Minna in Minkenskega letališča. Tu bi mogoče lahko mal spremenili in eh, jaz mislim, da dela Evropske komisije zelo hitro napredujejo in da gre to v pravo smer. Zdaj pa v imenu SND gospa Tikao. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. ta dokument nam uh, omogoča ažurirati aneks številka ena. Tako lahko tudi ažuriramo vse zemljevide in lahko, lahko pričakujemo, da bo projekt realiziran do leta 2020. Takšni projekti so zelo pomembni. Seznam, ki ga pripravljamo za konec leta, mora vsebovati tudi koridor do Črnega morja. Uh, Eh, povezavo z Moldovo, z Ukrajino, eh, potem eh, projekte 16 in 17, tako da bo lahko hitri vlak prišel do Bukarešte in Konstance. Sedaj nam je ta izbruh vulkana pokazal in dokazal, kako ranljiv je letalski promet. Potniki Eh, so sedaj se morali odločati za druge oblike prometa in zato je jasno, da je treba razviti vse evropsko mrežo, tako da bodo lahko hitri vlaki povezovali vse države članice in vsa večja, pomembnejša evropska mesta. Razviti moramo tudi eh, potniški eh, promet na celinskih vodah. Hvala. V imenu zelenih, gospa Lichtenberger, dve minuti. Ja, prisrčna hvala. E, vse evropsko prometno omrežje, to je tema, s katerim se ta plem e, ukvarja, bi se moral pa še več ukvarjati. Min e, nekateri kolege Silvestri se čudijo, da so zeleni dali eh, zahtevke, predloge. Eh, Če pogledamo seznam tega omrežja, eh, vidimo, kaj se sem vsodi. Eh, mi pa predlagamo naslednje. Ne smete pozabiti, da kar smo mi predlagali je nekaj posebnega. Tam, kjer je država članica sama rekla, da ta del eh, vse evropskega prometnega omrežja za nas ne bo več pomemben, ga ne bomo gradili, to je ta pomembna trasa. No, zdaj pa že govorim, kako rekel, da bi bila Štojber. E, to je ta trasa, ki e, pomeni e, prihod, torej cesto do letališča v München. To je zelo nevarno, moram reči. Ampak nasplošno rečeno mislim, da kar zadeva predelavo tega vseevropskega prometnega mreže, moramo temu posvetiti dosti pozornosti. In ena zadeva je zame posebej pomembna. Obstaja študija nekega nizozemca, jaz bom komisarju to zelo rada dala, to študijo, eh, ki eh, dokazuje, da stroški velikega projekta in tu gre za številne velike projekte, pri so za 45 odstotkov podcenjeni. Praviloma, in se korist vedno precenjuje. In to je e, pomembno. To se pravi, mi moramo kalkulacijo stroško pri teh vseevropskih projektih ponovno razmisliti. In zat, e, eh, pozivam vas, da to naredimo, to je naša odgovornost, to je odgovor, naša odgovornost napram našim e, državljanom, da jim damo jasne in dobre informacije. Hvala za EFD, gospod Paška, ena minuta.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 proge bi morali graditi dodatne, morali pa bi imeti tudi možnost, da se eh, te eh, železniške proge nadaljujejo do Kitajske, naprimer. Eh, to je zelo pomembno za našo trgovino. Jaz mislim, da vse evropsko prometno omrežje bi moralo pripeljati do tega, da razmišljamo tudi o bližnjem shodu. Naprimer, obstajajo obstajajo že nekatere železniške povezave, vendar bi morali eh, te eh, železniške povezave izboljšati. Mislim, da bi morali tudi na te zadeve misliti. Hvala, gospod Obermajer, hvala, gospa predsedojoča tudi če gre v tej točki za prenovo e, smernice, pa skoriščam eh, priložnost, da upozorim na en promet, ki je pomemben za Avstrijo. E, torej, pre, bazičen predor e, na železniški progi e, in zbrok Bolcano je za nas izredno pomemben. Avstrija, Tirolska, Severna Italija, pa tudi Južna Nemčija, Eh, so tu prizadete. In eh, prvotna eh, ocena stroškov iz leta 2002 5,4 eh, milijarde, to ne drži več, zdaj se govori že o 16 milijardah. In financiranje pa še vedno ni eh, pojasnjeno. Eh, projekte naj bi deloma financirala EU, deloma države članice. In mislim, eh, da je eh, Eh, to zelo težko, da zdaj rečeš, bom to na vsak način naredil, če pa sploh ne veš, če se bo to na koncu delalo. Eh, kar zadeva eh, vlake, bi morali imeti seveda dodatne proge, če bi hoteli rešiti ta problem. In kar zadeva spet tu financiranje, pa na italijanski strani nič ni jasno. In če že eh, lanciramo te projekte, a ne bi bilo mogoče boljše, če bi jih bolj razmislili. Se pravi, da bi vnaprej vedli, v kaj se spuščamo, ne da bodo države prevzele stroške, potem pa ne bodo imele prave koristi od tega. Hvala. Zdaj pa nadaljni. Eh, Govornik je gospod Kun, dve minute. Gospa predsedujoča, gospod komisar, drage kolegice in kolegi, te smernice za razvoj vseevropskega prometnega mreža, to zgleda zelo tehnično. Ampak gospod Simpson je že na to opozoril, da seveda je to bistvenega pomena tudi za gospodarski razvoj v prihodnji Evropi. E, prometne povezave so najbolj pomembne za gospodarstvo, to smo si vsi na jasnem. In vedno znova moramo ugotavljati, da Evropa kot e, eh, m, lokacija trgovine in gospodarstva je v konkurenci z Ameriko. In tu moramo seveda nekaj narediti, moramo razviti eh, prometne povezave tudi za notranji trg. In prav tako je pomembno tudi upoštevati možnosti izvoza. In zato je potrebno seveda ta omrežja eh, širiti. Prometne eh, povezave imajo nalogo, da združijo v promet in da ga usmerijo v cilj, se pravi tja, kam, kjer so stranke, kjer so možnosti razvoja. Zato je potrebno eh, seveda razviti tudi velike prometne osi in vse skupaj povezati tudi z deli, kjer je v gospodarski razvoj eh, večji. Eh, mi imamo dosti pristanišč, ampak ta pristanišča bi morali med seboj tudi dobro povezati. Kaj ti mobilnost je izredno pomembna. Ne smemo razmišljati samo just in time, temveč moramo upoštevati tudi varstvo okolja in to je vedno bolj pomembno. Odločilno vprašanje pa bo, ali bomo lahko uh, povezavo sever-jug, vzhod-zahod uh, spremenili v dejansko omrežje, ker zdaj obstajajo samo nekatere povezave, eh, ker zaenkrat ni možno direktno priti z ene smeri v drugo. Eh, tu eh, bi imeli os od Palerma do Berlina, vendar bi bilo treba to podaljšati še do Rostoka in tako dalje. To bi bilo treba v bodoče še bolj upoštevati. Hvala, gospod Kun, Ajala Sender za minuto in pol presidenta el texto que nos ocupa hoy es una puesta a punto una... Hvala, gospa predsedujoča. Besedilo, ki ga imamo, je pravzaprav samo eh, prenova evropskega eh, om, prometnega omrežja. Eh, E, tu gre samo za prenovo, kot rečeno, in e, razširitev na 27 držav članic. To vse koristi seveda razvoju mobilnosti. E, mi še nismo pravzaprav v končni fazi, povezali smo že nekaj prometnih povezav, vendar je treba to še zaokrožiti. Imamo seveda velika pričakovanja. Tudi, kar zadeva sredozemlje, oni pričakujejo, pričakujejo z veliko nestrpnostjo, kako se bodo te zadeve razvijale. In eh, jaz mislim, da je to ena od najpomembnejših nalog našega odbora, odbora za promet, eh, ki je prvič ustvarila takšno dinamiko, da bi imeli skupen prostor 27 držav, da opredelimo najpomembnejša križišča, tudi eh, pristanišča in na ta način mislim, da nam bo dejansko uspelo najti povezavo celotne celine eh, Evrope 21. stoletja. Upam, da bomo lahko to skoordinirali tako, da bomo eh, dosegli tudi dobro financiranje. Eh, torej, na vsak način mislim, da bi ta predlog morali sprejeti. Hvala poročevalcu. Gospod Kramer, hvala to, kar imamo zdaj, to ni vredu. E, na ta način ne zmanjšujemo razlik med posameznimi sistemi, temveč jih samo povečujemo. Izdajamo milijarde, da ustvarimo en sistem, zdaj bomo pa iz, eh, potrabili milijarde, da jih bomo spet koordinirali, te različne sisteme. Tega ne bi smeli delati. Eh, 1996 se je naenkrat to pojavilo eh, kot projekt med eh, Berlinom in Hamburgom. Naenkrat pa je spet zginilo, noben ne ve zakdaj. 2004 se je eh, ta eh, eh, povezava pokazala, pojavila kot povezava med Münchnom in letališčem. Pol pa je naenkrat to se vstavilo in sicer na zahtevo nemške vlade. Bavarci so rekli, mi tega nočemo več. Ja, seveda tega pol ne moramo vključiti v te smernice. In nekdani predsednik vlade Bavarske, Egmont Steuer, je Eh, rekel, da je potrebno zmanjšati birokracijo v Evropi. On je tisti, ki mora zdaj odločati, da uh, ali se bo to gradilo ali ne. Mi moramo enostavno upoštevati, da se oni s tem ne strinjajo, da moramo to iz te smernice tudi uh, odstraniti, ker eh, to je nekaj, kar v to smernico ne sodi. Hvala, naslednji govornik je gospod Lajfrid za eno minuto. Hvala, gospa predsedojoča. Jaz bom izkoristil priložnost in čestitev gospodu Simpsonu, poročevalcu, in eh, izrazil eh, obžalovanje, da ga danes ni tukaj. Posebej pa bi hotel čestitati mu, da je stvari pustil tako, kot so bile v tej smernici, ker mislim, da eno načelo je posebno e, pomembno. E, zaupanje se pravi, e, da se vnaprej ve, kaj, kam potpelje. E, Eh, hotel bi dati dve pripombi in sicer eh, mogoče tudi en predlog za prihodnost, če se bomo odločali, kaj sodi v ten in kaj ne. Mi eh, lahko to naredimo tako, kot je. Eni argumentirajo, eh, da se poveže eh, jug z severom, drugi pravijo, to ni potrebno, ampak jaz mislim, da je to napačen pristop. Mi bi morali pogledati, kakšno korist ima Evropska unija in kakšno eh, korist imajo evropski davkoplačevalci. In mora morali bi narediti nekaj tam, kjer se nekaj že dogaja. Ker če se nekaj že dogaja, bo to prišle pes pripeljali tudi do konca. Ne pa, da imamo načrte, ki se potem nikoli ne realizirajo. Evropejci, potniki, eh, države članice se angažirajo za določene eh, oceke in morali bi se še bolj eh, angažirati za to, da preusmerijo promet iz ceste na železnico. Zdaj pa catch the eye in prvi gospod Melcer. Izvolite za eno minuto. Gospa predsedojoča, z odpiranjem proti vzhodu in razširitvijo Evropske unije eh, ima koridor Jadran vzhodna Evropa zopet isti pomen, kot je imela v Donovski monarhiji. Eh, to eh, je zdaj prioriteta, ampak eh, mislim, da je izredno pomembno, da se posvetimo izgradni eh, južne osi eh, in to je povezava Avstrije in Italije. Eh, več kot polovica vsega blaga gre po tej poti. In uh, tu bi morali na vsak način zgraditi uh, predor skozi Koralpe, ker bi ta, na ta način lahko ta problem delno rešili. Uh, tu je promet vedno večji. Samo, če bomo ta južni koridor eh, v celoti zgradili, bomo preusmerili promet iz eh, ceste na železnico, kar bi za Avstrijo bilo seveda izredno pomembno. Hvala, gospa Bezecko, ena minuta. Ako... Najlepša hvala, gospa predsednica. Glede na to, da trenutno v celi Evropi letalski promet praktično stoji zaradi izbruha vulkana na Islandiji, je še toliko bolj jasno, da potrebujemo vse evropske prometna omrežja. Evropska unija mora podpreti zlasti eh, infrastrukturo na področju prometa in pa medsebojne povezave eh, med eh, posameznimi osmi, ki obstajajo zlasti v novih državah članicah. V Romuniji imamo tri eh, koridorje, štiri, sedem in osem. In eh, ti prihajajo do pristanišča Konstanca. Zato je treba veliko pozornosti posvetiti koridorju številka 7, zato ker je Donava prioritetna aksa tega omrežja, kajti zagotavlja povezijo med Severnim eh, morjem in Črnim morjem, med Rotterdamskim pristaniščem in Konstanco. To bi lahko bila hrbtenica Evrope, zato pa potrebujemo sodelovanje, da bomo lahko te koridorje dejansko izkoristili. Presidentin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 Gospa predsedujoča, dejansko je tako, da transevropske prometno mrežje e, eh, služi Evropi. Lahko rečemo, da promet, transport je hrbtenica celotnega evropskega notranjega trga, za katerega se vsi zauzemamo. Zato bi morale vse države paziti na to, ali obstajajo vsi koridori, ki je potrebno kaj financirati, e, da bi se lahko Evropska unija na to koncentrirala. Seveda je jasno, da gre gre za nacionalne interese. Mi smo zdaj videli, eni so govorili o Donavi, drugi o južnoevropskem eh, prostoru, eh, zopet tretji o bazičnih predorih. In eh, cilj pa je, da dobimo nepretrgano povezavo skozi Evropo, kjer bi lahko ne samo blago, temveč tudi ljudi prevažali od A do B. Seveda, to je popolnoma jasno, vendar vsak daje v spredje svoje regionalne potrebe. Vendar bi se morali potruditi, da bi imeli delujoče omrežje za vse vrste prometa. Zato grejno, o tem bomo tudi še razpravljali. Gospod Dorfman je naslednji govornik gospa predsedujoča e, govorilo se je o bazičnem predoru skozi brenner in povezavo z verono. Eh, stvar je takšna, da približno 50 milijonov ton blaga se prevaža po tej eh, povezavi in seveda je ta bazični predor nujno potreben. Kot rečeno, pa na obeh straneh, tako v Avstriji kot v Italiji, je financiranje težavno. Financiranje na italijanski strani bi bilo možno, eh, če bi eh, preusmirili Eh, in denar, ki ga pobirajo od cestnine, preusmerili v eh, izgradnjo železnice. Tu bi morala država Italija dati koncesijo za nadaljnih 50 let, naprimer. Eh, in drugače, če tega ne bo naredila, to ne bo možno financirati in verjetno na italijanski strani tudi ne bo prišlo do izgradnje tega odseka. Eh, gospa Ajala Zender ima še besedo. Eh, Hvala, da ste mi dali še enkrat priložnost, da spregovorim. Upam, da bomo v parlamentu odobrili in sprejeli to, kar govorimo o transevropskih prometnih omrežjih. Zato bi si želela odgovore od komisije čim prej. Namreč, kdaj bomo imeli dostop o, do dokumenta komisije o postopkih. Kot veste, je to ena od priznostnih nalog španskega predsedstva. Zdaj smo nekako na pol poti in vemo, kaj potrebujemo, kaj moramo narediti, ampak vseeno moramo znati datume. Hvala lepa, izvolite, gospod Pibalsk. Hvala lepa za besedo in še enkrat hvala odboru Tran za to obnovo dokumenta in podan predlog. Današnja razprava je bila nekoliko bolj široka in je pripomogla k temu, da se predlaga metodologija, ki jo bo gospod eh, Kalas poslal 5. maja. Zakaj je to vzelo nekaj več časa kot običajno? ta komisija še ni v celoti začela s svojim delom, oziroma je, vendar je še nova, zato traja nekoliko dlje. Vseeno pa podpiramo politiko za vse evropska prometna omrežja, saj vidimo, da je potrebna infrastruktura, ne glede na to, ali gre za prometno področje, za energetiko ali za kakršnokoli drugo zadevo. Če ne bomo imeli omrežja, Na evropski ravni je težko govoriti o Evropski uniji, o skupnih zadevah. In mislimo, da bomo o tem lahko razpravljali že v maju, če bo šlo vse po sreči. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Um, in namestnik gospoda Simpsona, gospod Elka Drave, izvolite. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, hvala vsem, ki ste se udeležili današnje razprave in povdarili, da ne smemo ponavljati napak narejenih v preteklosti in narediti večjih vsebinskih sprememb. Do tega bomo prišli kasneje, ko bo prišlo do večje revizije smernic in te razprave se prav tako veselimo. Poročevalec gospod Simpson in jaz kot koordinator za našo skupino bomo svetovali naši skupini, da glasujejo proti predlogom sprememba, ki so jih podali zeleni. Najlepša hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili razpravo. Glasovanje bo potekalo na naslednjem plenarnem zasedanju v Bruslju. So. Dobro, naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospoda Van Dalena, strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko Evropske unije.